Is that that's on now? Yes, yeah. <clears throat> If colleagues could take their seats. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta, tako da lahko začnemo sejo. Hvala.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 predsedujem tej seji, saj sem že najdlje časa član tega odbora, trenutno od vseh poslancev. Lepo pozdravljam vse nove člane odbora, pa tudi prejšnje člane odbora. Namen tega sestanka je, da imenujemo predsedstvo, se pravi predsednika in štiri podpredsednike skladno predpisom 213 poslovnika. Prav gotovo poslovnik vsi dobro poznate, poslovnik je dobro napisan, vsem predlagam, da si to preberete in se seznanite s temi predpisi. Kakšen je vrstni red? Najprej bomo izvolili novega predsednika, ko bomo dobili novega predsednika, pa bom predstav stoček, predal stoček njemu potem bo on nadaljeval sejo in izvolili bomo še štiri podpredsednike. Nekatere politične skupine so že napovedale, da nekateri polnopravni člani ne bodo mogli biti na tem sestanku. Gospod Pincaro bo nadomišal gospoda Bradforda v skupini SND. Gospod Rajsen bo nadomišal gospod Tomašek iz EKR in gospa Hazelkamp bo nadomešala gospoda Ferrero iz skupine GUE. Pa še en namestnik. Ja. Za skup v skupini socialistov imamo še enega nadomestnega člana. Uh, eh, Ponopravni član je gospod Bartolo, ga ni danes tu. Nicolas González Casares, ki pa nadomešča. Polnoga, polnopravnega člana Barstora pa ni. Tako da imamo dva nadomestna člana v naši skupini. Hvala. Še kakšna sprememba, še kakšen dodatni namestnik iz katere politične skupine? Izvolite. Um, Richard, so June, June Mummery. June Mummery, ki je namestnica na tem odboru, bo glasovala v imenu Diane Dodds. June sedi na moji levi. Gre torej za neopredeljene člane. Soglasim gospe Dodds, da, dobro. Če ni dodatnih sprememb, je moja naslednja zadolžitev, da preverim, ali smo dosegli sklepčnost. Seveda smo, potrebujemo le četrtino članov odbora, torej sedem poslancev, sklepčnost je dosežena in lahko nadaljujemo. Zdaj pa vas pozivam k ulogi kandidatur za predsednika. Najlepša hvala, gospod predsednik. Renew Europe predlaga Krisa Davisa za mesto predsednika odboru PEŠ. Najlepša hvala. Še kakšna kandidatura? Če ni drugih nominacij, potem moramo vprašati kandidata, ali se oglaša z nominacijo. Najlepša hvala, predsednik, da, z veseljem. Hvala. Glede na to, da je bil imenovan le en kandidat, lahko tega kandidata izvolimo z aklamacijo, razen če petina članov odbora, šest poslancov, zahteva tajno glasovanje. Če nihče ne prosi za tajno glasovanje, potem lahko izvolimo in formalno razglasimo Krisa Davisa za predsednika odbora. Prosim, da se nam pridruži na govorniškem odru. Najlepša hvala, sam sem užival v tem kratkem času, ko sem predstavljal odboru. Vsem se lepo zahvaljujem za sodelovanje. Okay, colleagues, um, here we are, the smallest committee in the big spoštovane kolegice in kolegi, tako pa smo tukaj najmanjši odbor v največji sejni dvorani. Zadnjič vredno v tem mandatu. Veliko novih poslancev in poslank je tu. Novim članom bi želel povedati, da je to gospod Korenta, ki je predstavnik našega sekretarjata, ima veliko ekipo. Pomembno pa je seveda vedeti, kdo skrbi za vsakdanje delovanje tega odbora. 17 novih članov je na tem odboru od skupno 28. Čisto na kratko bi želel povedati, da je ta odbor v zadnjih letih opravil odlično delo, okrepil tudi vzdržnost staležev po številnih morskih območjih. Veliko dela moramo še upraviti in upam, da bomo v naslednjih letih veliko storili za ribištvo in pa za dobičkonosno. ribiško industrijo po celotni Evropi. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Glasovanje o prvem podpredsedniku. Ali imamo kakšno kandidaturo? Najlepša hvala v imenu ELS. Predlagam Petra Fandalena za prvega podpredsednika. Gospod Vandalen, se s tem strinjate? Da, soglašam ali imamo še kakšno drugo nominacijo, ne, potem lahko z aklamacijo potrdimo gospoda Vandalena. Izvoljeni ste. Ne. I think it, it is probably apposite that I point out, as we now have a male chair and a male first. Glede na to, da sva oba, tako predsednik kot prvi podpredsednik moškega spola, moramo seveda izpolniti tudi zahtevo glede enakovredne zastopanosti spolov. V nadaljevanju. Ali imamo tudi nominacijo za drugega podpredsednika oziroma podpredsednico, da Renew Europe vlaga kandidaturo gospoda Galupa? Gospod Galup, se strinjate s to nominacijo ali še kdo predlaga kakšno kandidaturo? Ne? Ponovno lahko torej potrdimo to nominacijo z aklam aklamacijo. Hvala. Zdaj pa še tretji podpredsednik ali kdo vlaga kandidaturo. Prvo kot prvo bi vam želela čestitati za predsedstvo. Veliki, Bran, Veliki Britaniji pa želim povedati, da jih imamo zelo radi. Upam, da bodo tudi oni vzljubili in imeli radi uh, Evropo. Mislim, da, bo, da je lahko vaša izvolitev nekaj simboličnega. Skupina socialistov predlaga gospoda Giuseppeja Serandina za tretjega podpredsednika tega odbora. Uh, Hvala, gospa Aguilera. Sem Britanec, ki močno verjame v Evropsko unijo in prav gotovo nameravam vse svoje državljane spodbuditi k temu, da ostanejo v Evropski uniji. Nikakor si ne želim, da bi izstopili 31. oktobra. Torej, prejeli smo vlogo za mesto tretjega podpredsednika, še kdo drug? Torej, vi soglašate, še kakšna nominacija? Ne. Dobro, z aklamacijo je vaša kandidatura potrjena. Thank you. Še enkrat bi vas opozoril na zahteve glede enake zastopanosti med spoloma. Zdaj pa še glasovanje o četrto podpredsedniku. Kakšna nominacija? Da, drage kolegice in kolegi, v veliko čast mi je vložiti kandidaturo gospe Rozane Konte ki jim bo poleg svojih kompetenc v to skupino oziroma ta odbor unesla tudi to žensko noto predstavništva. Gospa Konte, sprejmete to? Da, sprejmem, hvala. Še kakšna druga nominacija? Gospo Mijamo, v imenu ELS, predlagam kandidaturo Klaudije Montero kot četrto podpredsednico. Ali soglašate s tem? Da. No, potem pa nas tukaj čaka tekmovanje. Glasovali bomo s skrivnim glasovanjem, potrebujete svoje kartice. Ali moram še posebej razložiti, kako delujejo te naprave za glasovanje, kar dolgo nisem sodeloval pri tem glasovanju, pet let. Um, um, Če želite glasovati, pritisnite zeleni gumb za gospo Conte ali pa rdeči gumb za gospo Montero. Je tako? Da. Zeleni gumb za gospo Conte in rdeči gumb za gospo Montero. Začetek glasovanja. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Gospa Monteiro je zmagovalka tega glasovanja. Prosim, da se nam pridružite. Čestitke.